Das protokoll und die Zapisnik in besedila zasedanja 16. februarja so na voljo, sprašujem, ali kdo nasprotuje. Zapisniku zadnjega zasedanja ne, s tem je zapisnik sprejet. Pravni odbor je na zasedanju prvi.